Colleagues, please take seat. Kolegi in kolegice, prosim vas, da zasedite svoje mesta, tako da bomo lahko začeli z našo medparlamentarno sejo. Najprej bi rad toplo pozdravil vse poslance in poslanke iz nacionalnih parlamentov. Pozdravljam predstavnike Latvije, ki predsedujejo svetu ministrov unije. Pozdravljam seveda tudi vsi, vse ostale predstavnike nacionalnih parlamentov. Dobrodošli na tej skupni seji, ki je del procesa parlamentarnega tedna. In v sklopu tega procesa bomo imeli poglobljen dialog o posameznih vprašanjih, ki zahtevajo tesno sodelovanje med nami, med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Izpostavili smo dve osrednji temi, tako da nas čakata dva kroga razprave. Prva je posvečena koordinaciji na ravni Evropske unije, kar se tiče agresivnega davčnega črtovanja, davčnih utaj in izogibanja davkom. Druga tema pa je posvečena odgovornosti nacionalnih eh, nadzornih organov in drugih nadzornih organov na področju finančnih storitev, še posebej v zvezi z bančno unijo. Glede na to, da je število sodelujočih na tej seji veliko, nažalost ne boste vsi mogli dobiti besede. Bomo pa poskušali čim večjemu številu sodelujočih predati besedo. Vsak govornik bo imel maksimalno dve minuti. Če bo potrebno, pa bomo to časovnico še prilagodili. Na voljo so kartice, s katero Eh, zaprosite za besedo, to kartico izpolnite, to velja tako za nacionalne poslance, kot tudi za evropske poslance. Prisluhnili bomo trem nacionalnim poslancem in na to enemu evropskemu poslancu. Sedaj pa kar prva tema. Mislim, da ni treba na dolgo in počes razlagati, zakaj smo izbrali ti dve temi kot še posebej pomembni v Evropski uniji. Na parlamentarni ravni bomo pripravili tudi pobudo, podrobnosti še niso znane, ampak ta odbor, odbor Ekon, bo pripravil zakonodajno poročilo na osnovi analize trenutnih razmer, vrzeli pomankljivosti težav. Poskušali bomo najti tista področja, na katerih bi lahko komisija pripravila konkretne zakonodajne predloge za to, da bi izboljšali naš pravni okvir na področju davkov. Glede na to, kakšne so pristojnosti nacionalnih parlamentov in držav članic na tem področju, pa se mi zdi še posebej pomembno o tem razpravljati v sklopu današnjega sestanka in tudi drugače. Sedaj bom besedo predal poročevalcem, vsakemu po pet minut. Najprej gospod Burkart Balc, izvolite. Burkart, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala Roberto. Tudi sam bi rad tukaj v Bruslju na tem pomembnem sestanku pozdravil vse sodelujoče. Kolegi in kolegice, gospe in gospodje, pravičnost davčne politike, ki velja za podjetja, je nekaj, eh, o čemer se pogovarjamo že nekaj časa. Eh, davčne utaje in izogibanje davkom so bile predmet, predmet razprav tudi v prejšnjem sklicu parlamenta, v tem sklicu pa bo razprava še bolj poglobljena. Glede na statistiko naj bi bila velikost gospodarstva uh, v senci skoraj tretjina BDP-ja. Vsako leto izgubimo en eh, biljon evrov na ta način. Kar seveda ni pravično do tistih, ki trdo delajo in ki prispevajo k eh, davkom, ki redno plačujejo davke, zato da lahko družba normalno deluje. Govorimo na primer o področju izobraževanja, eh, javnega zdravja in sociale pogoji za delo so tako neenakovredni in tudi konkurenčnost podjetij je v nevarnosti. Naše države se še vedno borijo za to, da bi uravnotežile lastne javne finance in s tem imajo teže delo. V nevarnosti je tudi zaupanje državljanov v javno upravo. Treba je povdariti tudi, da obstaja velika razlika med davčno utajo in izogibanjem davkom. Izogibanje davkom je nezakonito, je eh, zakonita uporaba instrumentov, ki eh, obstajajo, davčna utaja pa je nezakonita. Potrebujemo skupen pristop na ravni Evropske unije, tako da bomo ukrepili naše skupne zmožnosti za boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom. Te stvari se dogajajo po vseh državah članicah. Gre seveda za čezmejni pojav, tako da ga moramo tako tudi obravnavati in se z njim eh, na evropski ravni ukvarjati. Mi v Evropskem parlamentu podpiramo realističen pristop do boja proti davčnim utajam in izogibanju davkom. Zagotoviti želimo, da vsa podjetja, ki delujejo v Evropske uniji, izpolnjujejo svoje davčne obveznosti in to v vseh državah članicah, kjer delujejo. Na ta način bomo lahko napolnili proračune držav članic, kar pomeni, da bodo s tem pridobili uh, tudi državljani s pomočjo številčnejših in kakovostnejših javnih storitev. Rezultat pa mora biti seveda zagotovljen na dobri osnovi, koordinirano na evropski ravni še posebej v tem času, ko so finančne storitve zelo mobilne in med sabo tesno povezane. Prizadevamo si za davčno koordinacijo, ne pa za davčno harmonizacijo. Posodobiti in izboljšati moramo davčne sisteme držav članic. V skladu s primarno zakonodajo Evropske unije na področju eh, davkov nimamo veliko pristojnosti, imamo zgolj postopek posvetovanja. Kar pomeni, da imajo večino pristojnosti države članice. Skupina ELS je vedno podpirala pristojnost držav članic, da revidirajo lastne davčne sisteme, ko je to potrebno. Vsi namreč želimo, da so ti sistemi smotrni in učinkoviti. Odpraviti moramo Eh, izjeme, ki so nesmiselne, razširiti davčno osnovo, eh, izboljšati pobiranje davkov in izboljšati boj proti davčnim utajem in izogibanju davkom. To velja tudi za tretje države. Evropski parlament želi narediti še korak dlje, kar se tiče transparentnosti, koordinacije in um, konvergence davčne politike, ki velja za podjetja. Pripraviti moramo dobre predloge, kar se tiče uh, naprednih davčnih uh, pogodb. Pripravili bomo poročilo tukaj v odboru Ekon in v njem predlagali, kako izboljšali, tra, izboljšati transparentnost in uh, povečati usklajevanje davčne politike. Še vedno pa spodbujamo G20, da nadaljuje svojim delom tudi v tem kontekstu, tudi kar se tiče transparentnosti posebnih eh, dogovorov o davkih. Glede avtomatične eh, izmenjave podatkov, ta velja malce več kot en mesec. Veliko smo naredili za to, da bi Evropska unija postala vodilna, kar se tiče avtomatične izmenjave podatkov. Pozdravljamo dogovore iz prejšnjega leta o avtomatični izmenjavi podatkov, tako v okviru sveta, kot tudi v okviru G20. Globalni standardi za izmenjavo podatkov morajo eh, biti razširjeni na države zunaj skupine G20. Pozdravljamo tudi odločitev sveta iz prejšnjega tedna glede spremembe eh, veljavne direktive, zato da bi lahko vanjo dodali klauzulo, s, eh, s katero se bomo lažje borili proti davčnim utajam in izogibanju davkom. Nočemo, da se direktiva zlorablja v namen izogibanja davkom. Želimo, da se izvaja eh, usklajeno v različnih državah članicah. Države članice pozivamo k dogovoru skupni konsolidirani davčni osnovi. To je celovita in dolgoročna rešitev za zagotavljanje boljšega sistema na trgu zakonodajna resolucija parlamenta bo dobra osnova za razumen kompromis. Trenutno parlament pripravlja vzpostavitev odbora, ki bo raziskal prakse posebnih davčnih sporazumov. Poleg tega čakamo tudi na predlog komisije glede razširitve eh, dostopa do informacij o posebnih davčnih sporazumih. Ta predlog pa bi naj na mizo dobili zgodaj letos. Gospe in gospodje, boj proti davčnim utajam in ozagibanju davkov mora biti za nas prednostna naloga tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Pozdravljamo današnjo izmenjavo mnen z vami, predstavniki nacionalnih parlamentov. Mislim, da s tem izpostavljamo pomen skupnega dela, skupnega napredka in koordinacije davčnih politik. Hvala. Najlepša hvala, Burkhard. Besedo pa sedaj dobi naslednja govornica, Annelies Dodds. Najlepša hvala. V veliko veselje mi je, da so na tej seji številni izkušeni parlamentarci iz vseh koncev in kraja Evropske unije. Komentarje bom omejila na teh pet minut, tako da bomo imeli dovolj časa za dobro razpravo. Mislim, da je za vse nas jasno, da je agresivno davčno načrtovanje, eh, davčne vtaje in vzgibanje davkov nekaj, s čimer se moramo resnično uh, boriti. Drugače bo še več ekstremističnih strank, drugače se bo ta uh, jeza državljanov usmerila proti nam. Zdi se namreč, da uh, navadni državljani morajo plačevati davke, tisti, ki imajo veliko denarja, ki imajo veliko moči, pa se lahko temu izognejo. Mislim, da ni samo Evropska komisija tista, ki ima zadnjo možnost, da nekaj na tem področju naredi. Vsi mi, politiki, moramo nekaj narediti v tem sklicu. Pozabiti moramo na eh, morebitne mora razlike in nestrinjanja med nami in narediti korak naprej. Mislim, da to ni neka strankarska tema. Tako kot je dejal kolega gospod Balc, se tudi jaz strinjam in številne naše skupine, številne naše stranke se strinjajo, da so naša stališča zelo podobna. Najprimer, skupna konsolidirana davčna osnova, ki jo je omenil gospod Balc mislim, da se vsi nasplošno strinjamo, da potrebujemo več transparentnosti, več jasnosti, kar se tiče definicij eh, različnih finančnih instrumentov, tako v Evropski uniji, kot tudi v okviru OECD. Ampak vrak se vedno skriva v podrobnostih. Vedno, ko smo naredili korak naprej v smeri izvajanja, smo ugotovili, da se tiste manjše razlike pri tolmačenju eh, naenkrat povečajo in nas ustavijo. Mi, poslanci, pa moramo pokazati, da demokratičen političen pristop deluje, da lahko pridemo do kompromisa in premostimo vrzeli med nami. Ni prav, da navadni državljani in mala in srednja velika podjetja plačujejo svoje davke, nekatera podjetja znotraj Evrope pa plačujejo tam nekje okoli enega odstotka eh, davka na pravne osebe. To je nespremljivo, tako da moramo narediti korak naprej, skok naprej pri vseh teh predlogih, ki so že dolgo na mizi. In številni, ki tukaj sedite, ste si zato tudi prizadevali tekom vašega dela. Potrebujemo skupno eh, konsolidirano davčno osnovo za davek od pravnih oseb. Potrebujemo skupno definicijo davčnih oas. Ne smemo zgolj besedičiti, kar se tega tiče potrebujemo nekakšno definicijo ali pa eh, črni seznam tistih podjetij, ki so se že spustila v davčne utaje. Potrebujemo seznam tistih svetovalcev, ki so jim pri tem pomagali. Uporabiti moramo zagon, ki obstaja na področju poročanja od držav do držav, kar se tiče eh, informacij v zvezi pod, s podjetji imamo takšen sistem za banke, potrebujemo takšen sistem tudi za multinacionalke, potrebujemo instrumente, s katerimi bomo to zagotovili in to hitro. To namreč zahtevajo naši voljivci, to namreč zahtevajo naša mala in srednje velika podjetja. Kot poslanci moramo zagotoviti, da je eh, razprava in zakonodajni postopek na tem področju vključujoč bolj kot v preteklosti. Davčna politika ni vključila naprimer socialnih partnerjev, pa bi jih morala, ni vključila vseh predstavnikov podjetij, vseh predstavnikov sindikatov in civilne družbe. To moramo spremeniti. Mislim, da se vsi oziroma večina v tej dvorani s tem strinja. Iti moramo onkraj transparentnosti. To je zgolj prvi korak in morda bodo nekateri ukrepi uh, boleči. Vsi, vsi mi, še posebej tiste politične stranke, ki imajo predstavnike v vladah, morajo nase prevzeti del odgovornosti. Morda nismo dovi, do, eh, bili dovolj aktivni v preteklosti, sedaj pa je čas, da nekaj naredimo. Potrebujemo sredstva, s katerimi bomo lahko državljanom ponudili ustrezne storitve. Enake pogoje potrebujemo, o katerih je govoril gospod Balc. Enake pogoje za mala in srednja velika podjetja. Vse to bo privedlo tudi do gospodarske učinkovitosti. Najuspešnejša podjetja bodo tista, ki bodo imela najbolj privlačne proizvode, najboljše dobavne verige, ne pa tista, ki bodo imela najboljše davčne svetovalce. Upamo, da bo razprava v naslednjih mesecih eh, odprta in poglobljena, ampak upam, da ne bo trajala predolgo, ker potrebujemo hitre ukrepe. Najlepša hvala, Analiz. Sedaj pa gospod Valer Mutelje, ki je direktor v generalnem direktoratu TAXO Evropske komisije. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da sem lahko na tej seji. Hvala tudi Evropskemu parlamentu, da ste komisijo povabili v vašo sredo, zato da lahko spregovorimo o tem, kaj načrtujemo in kako bijemo ta isti boj, ki ga bijete tudi vi. Seveda je treba postopati hitro, vsi smo zelo ambiciozni na področju davčne politike. Predsednik Juncker in komisar Moskovisi sta to temo označila kot eh, prednostno temo. Komisija je v preteklosti že naredila nekaj korakov naprej na področju boja proti davčni, davčnim utajam in izogibanju davkom. Sprejeli smo dokument leta 2012 in na to nekatere konkretne ukrepe, vseeno pa nas čaka še veliko dela. Seveda moramo razlikovati med utajami in eh, davčnim načrtovanjem. Obstajajo nekatere davčne scheme tukaj v Evropi, pa tudi eh, na globalni ravni. O tem se namreč pogovarjata tudi skupina G20 in OECD. Ugotavljamo, če so to zakoniti sistemi ali ne tudi če so zakoniti, pa danes niso več eh, sprejemljivi, saj škodijo davčni konkurenčnosti. Rad bi nekaj povedal o dveh pomembnih projektih Evropske komisije za letošnje leto. Najdemo jih tudi v delovnem programu komisije. Prva točka je davčna transparentnost, druga točka pa zagotavljanje enakovredne davčne konkurenčnosti na področju notranjega trga. Kar se tiče prve točke, verjetno veste, da smo si vedno prizadevali za okrepljeno sodelovanje, še posebej kar se tiče avtomatiziranega eh, sistema izmenjave podatkov. Gospod Balc je eh, to omenil. Naredili smo veliko napredka, sedaj ni več bančne eh, tajnosti, takšne, kot je bila v preteklosti, imamo sodelovanje med državami članicami. Trenutno pa se pogajamo tudi s tretjimi državami. Pogajamo se eh, z nekaterimi državami, naprimer Švico, Lihtensteinom, San Marinom in tako naprej. Prizadevamo si za izmenjavo podatkov tudi z njimi, ne zgolj eh, znotraj Evropske unije. Še vedno pa nas čaka eh, več dela. želimo si dogovor, kar se tiče tako imenovanih tax rulings, davčnih eh, sporazumov. Pripravljamo eh, predlog, zakonodajni predlog, ki ga bomo predstavili eh, kmalu v naslednjih mesecih. To je ena izmed naših pobud, ki jo najdemo v našem delovnem programu in države članice na to komaj čakajo. Številne države članice so namreč pri, eh, prepričane, da moramo bolje sodelovati drug z drugim, tako da bomo zagotovili, da lahko vsak obdavči tiste davčne osnove tistih podjetij, ki delujejo eh, na področju njihove države članice. Rad bi se dotaknil še davčne konkurenčnosti in konkurence na notranjem trgu. Mi želimo zagotoviti sistem, v katerem bodo podjetja plačevala davke tam, kjer eh, izvajajo svoje delo. Boriti se moramo proti eh, agresivnem, agresivnemu davčnemu načrtovanju eh, in izboljšati trenutni sistem. To še ne pomeni, da ne bo več davčne Eh, konkurence na notranjem trgu. Ne, ne gre za to. Gre za to, da želimo omogočiti eh, enake pogoje vsem in da zagotovimo, da se davki plačujejo tam, kjer obstaja gospodarska dejavnost. Prejšnja zagovornika sta že dejala, da so bile eh, sprejete določene odločitve glede klauzule za boj proti zlorabam, naprimer, in da smo se odločili tudi, kako rešiti vprašanje dvojnega eh, obdavčevanja določenih gospodarskih akterjev. Predsedstvo je prav tako sprejelo določene ukrepe, ampak mislim, da je sedaj čas, da uporabimo tudi delo skupine G20 in OECD-a in ugotovimo, v kakšni meri bi lahko sporazume in uh, globalne standarde prenesli v pravo skupnosti. Če želimo zagotoviti transparentnost, pravno varnost in določeno mero zaupanja našim podjetjem in državam članicam. V tem okviru je komisija v svojem delovnem programu obelodanila pobudo za letošnje leto, s katero želi revidirati način zagotavljanja eh, lojalne konkurence eh, podjetij na notranjem trgu. In v tem okviru bomo poskušali ugotoviti, kako unesti malce več dinamičnosti, kako zagotoviti skupno konsolidirano osnovo za davek od pravnih oseb. Mislim, da je napočil skrajni čas, da našim gospodarskim akterjem, gospodarskim subjektom omogočimo okvir, v katerem lahko razvijajo svoje dejavnosti znotraj tr, eh, notranjega trga, kako z, lahko zmanjšamo administrac, admin, administrativne stroške, kako eh, lahko rešimo vprašanje erozuje davčne osnove, eh, prenosa dobička in tako dalje. Glavni akteri, glavni zakonodajalci na tem področju pa so seveda, seveda še vedno države članice in nacionalni parlamenti. Pristojno za ta vprašanje je namreč na strani držav članic. Vsi ukrepi na evropski ravni morajo biti torej dopolnjeni s pomočjo strukturnih reform v državah članicah. Le tako bomo dobili dobre davčne sisteme, ki bodo spodbujali rast. In to počnemo tudi s pomočjo evropskega semestra in priporočil za posamezne države. Lahko govorimo tudi o uh, davkih za uh, delovno silo. Zmanjšamo lahko ta del davkov poenostavimo davčne sisteme, razširimo davčne osnove in eh, to je še vedno glavni cilj držav članic, ki pripravljajo davčne reforme. Potrebujemo torej sisteme, ki so dobri za državljane in za podjetja, ki so usmerjeni v rast. In eh, Tako bomo delali tudi v Evropski komisiji. Računamo na podporo nacionalnih parlamentov, računamo na podporo Evropskega parlamenta in veselimo se tudi razprave v okviru sveta. Včasih gre malce eh, prepočasi, kot bi lahko upali, vseeno pa si prizadevamo za dobro delo, potrebujemo soglasne eh, rešitve za področje davčne politike na ravni skupnosti. Najlepša hvala, veselim se že današnje razprave. Eh, Najlepša hvala. Iz Latvijskega parlamenta gospod Edvard Miltens. Prvi dobi besedo. Imamo 12 govornikov, vsak dobi dve minuti. Izvolite. Yes, um, thank you. I will try to fit in in two minutes. Hvala, skušal bom zagotoviti, da bom govoril le dve minuti. Mislim, da je učinkovito preprečevanje davka zahtevno za gospodarsko rast. Latvija kot vlogi predsedstva si prizadeva za doseganje teh ciljev. Uh, policy, Latvija si bo med svojim prizadevanjem prizadevata razviti zakonodajo za preprečevanje izogibanja davkov in za agresivno davčno načrtovanje. Tu se bomo sredotočili na avtomatično izmenjavo podatkov pri čezmejnih postopkih in drugih nalogah, ki so v, opredeljeni v časovnici za BPS v Evropski uniji. Aktivno bomo podpirali delo v zvezi z eh, kodeksom ravnanja, v zvezi z obdavčevanjem in pogajali smo bomo tudi z tretjimi državami. Da bi lahko uspešno izvajali direktivo o sodelovanju, v, ki je bila sprejeta lani, bomo še naprej aktivno sodelovali in zagotovili, da se izmenjava podatkov zagotovi tudi v drugih področjih zakonodaje v zvezi z prihodki in davki. Eden od glavnih izzivov so tudi sporazumi o predlogih, ki bodo ostali veliko časa, saj pogosto pokrivajo veliko področji, kot je tudi minimalna raven obdavčitve, kar je pa v pristojnosti držav članic. CCCTB, torej korporativni davki in eh, direktiva v zvezi s tem, Tudi to je naloga, ki se bomo lotili in tu so pogledi zelo različni. Latvija si bo prizadevala nadaljevati delo in se tudi to sredotočila na VPS in na to, da bo zagotovljena kompatibilnost z evropsko zakonodajo. Kot tudi druge države se soočamo z agresivnim davčnem načrtovanju, izogibanjem davku in drugimi davčnimi goljofijami. Tu smo pripravili tudi pobudo uh, za podjetnike, ki vključuje tudi uh, oprostitev davka oziroma oprostitev kazni za plačila davka v primeru, da se da eh, storilec poda samo prijavo. Hvala lepa. Naslednji pa je Arsen Brže iz Luksemburga. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam nekaj komentarjev, ki vas verjetno ne bodo presenetili, kar se tiče predhodnih davčnih odločb. 26 držav članic Evropske unije uporablja te ukrepe, uporablja tako imenovane tax rulings. Ti sistemi delujejo že več let, in med državami se malce razlikujejo, ampak v to se ne bom spuščal, ker nimam dovolj časa. Ampak gre za to, da je takšen sporazum, takšna odložba, enostranska odložba države članice, ne gre za pogodbo, ne gre za nekakšen sporazum, gre za odložbo. Komisija je že potrdila skladnost teh odločb s pravom skupnosti, tako da so predhodne davčne odločbe zakonite in tukaj večjih težav ni. Pred nekaj tedni smo pokazali, kakšno je luksemburško pravo na tem področju v okviru škandala LuxLeaks. Gospod predsednik, lahko zagotovim, da tako kot druge države, drugih 25 držav članic Evropske unije, tudi Luksemburg uporablja predhodne davčne odložbe, ki so usklajene s pravom Evropske unije, ki so zakonite. Da, lahko se zgodi, da imamo različne eh, povezave med mednarodnimi pravili, evropskimi pravili, nacionalnimi pravili in da lahko zaradi tega eh, pride do odločb, ki zahtevajo zelo nizke eh, davke. Ampak v tem primeru moramo skupaj spremeniti veljavna pravila. Jaz in moja vlada smo pripričani, da lahko Evropska unija odigra pionirsko vlogo na tem področju, ampak to mora biti mednarodna pobuda. OECD, globalni forum, G20 in tako dalje, vsi morajo sodelovati. Luksemburg podpira vse pobude na tem področju. Luksemburg si je namreč vedno prizadeval za enake pogoje za vse. Dovolite, da zaključim. Dejal bi, da je Luksemburg že opravil svojo domačo nalogo. Komisiji je podal popolni seznam vseh predhodnih davčnih odložb. Imamo centralizirano komisijo, ki se ukvarja z odložbami. Spremenili smo sistem od 1. januarja leta 2015 naprej, tako da je tudi ta sistem transparentnejši. Jung, French Hvala lepa. Sedaj pa iz francoskega senata gospod Jung. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da smo usmerjeni v pravo smer, kar se tiče transparentnosti. Mislim, da je sistem FATKA za izmenjavo eh, informacij velik korak naprej. Predsednik Obama je prosil velika podjetja, da prenesejo eh, dobiček nazaj v ZDA in mislim, da tudi na drugi strani Atlantika želijo podobne eh, ukrepe. Imamo pa veliko težav. Naša monetarna unija je v neravnovesju nima smisla, da imamo enotno valuto, da imamo skupno proračunsko politiko, ko pa je davčna politika tako različna. Imamo eh, davke 5 odstotkov do 30 odstotkov. O podjetjih govorimo že dolga, dolga leta. Glede konsolidirane davčne osnove nismo napredovali in gospod predstavnik komisije, dejali ste, da mora biti svet soglasen, ampak ravno zaradi tega nismo prišli do uh, napredka. Mislim, da je na nas, na uh, evropskem in nacionalnih parlamentih, naloga, da nekaj naredimo. In pa še davek na finančne transakcije. Vem, da to ni ravno tema na današnjega dne, vseeno pa se je Francija in nekatere druge države pod to podpisala tudi tukaj je sporazum težaven, če želimo delujoč davek na finančne transakcije, ki je eh, osnovan na zelo široki davčni eh, osnovi in če je tak davek ni celih nič nič ena odstotka in če za obdobje 4-5 let imamo eh, možnost izjeme opt-outa, ker države nočejo takoj uporabljati eh, tega davka, lahko po štirih eh, letih končamo ta sistem opt-outa in na to uskladimo sistem. Hvala. Okrepljeno sodelovanje je vsekakor omogočeno znotraj Evropske unije in skušali bomo tu še okrepiti delo, sedaj pa iz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 gospod Stojan. Hvala lepa. V moji državi članic in tudi v drugih je glavna težava v tem, da je treba davke, bi bilo treba davke plačevati v tisti dejavnosti, kjer ta davek pravzaprav nastane. Zahvaljujem se za prizadevanja komisije in za dejstvo, da je svet sprejel sporazum o spremembi direktive o plačilih glede matičnih in hčerinskih podjetij. In uh, države članice morajo tukaj upoštevati gospodarske dejavnosti, ki se odvijajo v državi. Vendar pa so tu nekatere ovire, ki so nemogočile, da bi sprejeli nek sporazum. V zvezi tudi z lastništvom. Ne moremo tu sprejeti razprav o anonimnih podjetjih ki delujejo v državah članicah ali v tretjih državah, ne da bi sploh vedeli, kdo so dejansko lastniki teh podjetij. Menjeno je bilo tudi, da čezmejna podjetja, torej multinacionalke, zavračajo poročanje o tem, kako se davki plačujejo v posameznih državah članicah in kakšna je dejansko podlaga za to obdavčitev. Zato je nujno, da skupaj z ZDA Evropska unija tudi ukrepa v zvezi z davčnimi oazami in jih pripravi do tega, da sprejmejo avtomatično izmenjavo podatkov. Ne moremo imeti tak sistem samo v enem delu sveta, preostali pa se temu izognijo. Hvala lepa sedaj pa iz belgijskega parlamenta George Gilkine. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ta razprava je nujna. Poteka tako v nacionalnih parlamentih, kot tudi v Evropskem parlamentu. Zato moramo o tem govoriti tudi danes. Mislim pa, da vse politične družine ne govorijo tako Eh, pogosto v tem. Naprimer, pogledamo vsi, kaj se je zgodilo v ZDA. Eh, ukrepi so bili precej eh, strogi svatko. Govorimo pa tukaj o proračunski konvergenci, o vrčevalnih politikah, ki so bile zelo stroge, davčne vtaje pa imamo nekje na strani. Kljub temu, da so zelo obširne in nam ukradejo veliko denarja. To je dvolično, ker vsaka država na nek način vabi vlagatelje v svojo državo s tem, ko jim omogoča plačevanje nižjih davkov. Preiskovalni odbor v Evropskem parlamentu mora delati dobro in transparentno. Vsi Eh, moramo pokazati, kaj se dogaja. Pokazati moramo tudi, kaj se dogaja s predhodnimi davčnimi odločbami. Automatizirano moramo izmenjavati podatke o tem. Neka dejavnost v eni državi mora biti tam tudi obdavčena. Biti moramo pogumni in narediti konec nespremljivim, nezakonitim ali moralno spornim praksam. Ustvariti moramo tudi evropski okvir. Pogosto slišim argument, čež da to pa ni eh, nezakonito. Mogoče je res, ampak v tem primeru moramo te nemoralne prakse narediti za nezakonite. Tako jih moramo uh, določiti. V vsakem primeru gre za nelojalno konkurenco, ki uničuje uh, javne finance v različnih državah. S takšnimi davčnimi sistemi privabljamo uh, kapital, ampak ne ustvarjamo novih delovnih mest. Thank you. Next speaker, Pierre-Alain Mouet. Hvala. Sedaj pa iz francoskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govoriti moramo o zmanjševanju davčnih oaz, eh, davčnih osnov, se opravičujem, in o agresivnem davčnem načrtovanju, kar je tudi predmet razprave v OECD-ju. mislim, da si moramo vsi prizadevati za odpravo nekaterih določb, ki predstavljajo ovire za naše sodelovanje in ki velikim multinacionalkam omogočajo, da v bistvu sploh ne plačujejo eh, davkov v nobeni državi. Automatizirana eh, izmenjava podatkov o predhodnih davčnih odločbah je zelo pomembna. Dobro bi bilo sprejeti tudi odločbo, o skupni konsolidirani osnovi, ampak časa za to ni veliko in o tem govorimo že dolgo časa, pa nismo prišli nikamor. Mislim, da bi morali odpraviti tudi vse tiste elemente, ki preprečujejo sodelovanje, kot je dejal belgijski kolega. Gre v nekaterih primerjih za nelojalno davčno konkurenco, če tudi je takšno delovanje zakonito. Naprimer, obstoj hibridnih Eh, podjetij, ki obstajajo v nekaterih državah članicah in ki prenesejo uh, svoj, svoje organe na Bermude, naprimer. Tam plačujejo nič odstotni davek, na koncu pa Evropski uniji ne plačajo ničesar, kljub temu, da delujejo tukaj. Govorim tudi o hibridnih uh, proizvodih in mislim, da bi eh, pri vseh teh vprašanjih lahko nekaj naredili na evropski ravni. Hvala. Hvala lepa, Kalemec Kalev iz Estonije. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Jaz se ne bi le pritoževal, ampak bi podal nekaj pozitivnih primerov. 59 odstotkov davkov v Estoniji je registriranih elektronsko in mislim, da bi tudi v drugih državah članicah pomagalo, če bi uvedli elektronski sistem za um, prijavo davkov. V letu 2014 junija smo uvedli tudi elektronske račune za vse račune nad 1000 evrov zaradi preprečevanja davka. No, Eh, to pravilo velja od decembra 2014 in 2014 je bil dohodek iz eh, davkov za kar precej odstotkov višji kot v preteklem letu. Uvedli smo junija lani tudi obvezno elektronsko prijavo delavcev in količina prijavljenih delavcev je zrasla za 16 tisoč, to pomeni 2,7 odstotkov več oseb je registriranih. Torej, to so ljudje, ki prej niso bili registrirani, zdaj pa so. Poleg tega so se povečali davki iz prihodka delovcev za 10 odstotkov. To je sicer v celoti gledano majhen odstotek, za Estonijo pa je pomemben. Zato predlagam, da izkoristimo ta forum tudi za bolj uh, izmenjavo pozitivnih izkušenj, kot pa za pritožbe nad tem, kaj je vse narobe. Hvala. Hvala lepa. Iz Evropskega parlamenta sedaj. Kolegica Ana Maletič. Hvala lepa, predsedavajoči. Hvala lepa, gospod. Uh, predsednik, pozdravljeni tudi predstavnike nacionalnih parlamentov in poslanci Evropskim parlamentom. Mislim, da smo lahko vsi zadovoljni, kajti Evropske institucije so resno vzele problematiko izogibanja na plačilo davkov in davčnih odtaj ena osnovnih tem na odboru EKON, kot tudi eno glavnih priporočil državam članicam v okviru Evropskega semestra je prav tema, o kateri danes razpravljamo. To je vsekakor področje, ki zahteva enotno delo vseh držav članic. Vlagati moramo v sisteme upravljanja in izmenjave informacij med državami članicami. Samo na ta način bomo lahko ustvarili medsebojne sinergijske učinke. Kar je izjemno pomembno, je tudi vlaganje v izobraževanje davčnih uslužbencev ter uvajanje novih eh, mehanizmov ocene tvegan, eh, davčnih tvegan in izvajanje davčnih kontrol. Razviti moramo sodobne davčne uprave, ki bodo sposobne preprečevati težave, ne pa da jih samo ugotavljajo in kaznujejo. Vsaka država članica Eh, bo težko vlagala veliko denarja v to, če bomo razvili skupne modele sistema o davčnih oprav, bi lahko dosegli več in to hitreje. Pozitivni učinki takšnih investicij pa bi bili pomembni za vse nas, saj gre za vračanje zaupanja državljanom in omogočanje odpiranja novih podjetij in to so temelji za gospodarsko rast in razvoj, ki si jo želimo v Evropi. Hvala. Thank you. Now from Ireland. Hvala. Sedaj pa iz Irske, gospod Trumej. Hvala lepa. Nekaj tega, kar sem želel povedati, je že bilo povedano. Kar se tiče izogibanja davkov, se morajo države članice skupaj boriti proti temu, zato moramo tudi podpreti schemo OECD-a in tu moramo nadaljevati z razpravo na tej točki. Pri OECD predvsem razpravljamo o eh, izogibanju davku v eh, Evropski uniji, pa tukaj potem pomešamo razprave o harmonizaciji davka in izogibanju davku. To pa so zelo različne eh, zadeve davčni sistem je nekaj, kar privlačuje eh, podjetja in je lahko čisto legalno. Eh, in to ni nujno, da gre za izogibanje davko, to je popolnoma drugo vprašanje. Pri tem pa moramo skupaj sodelovati, da bomo zmanjševali tudi davčne vaze. Hvala. Uh... Hvala lepa. Hubert Fuchs, avstrijski parlament. I also believe that Hvala lepa, tudi jaz verjamem, da je koncept skupne davčne osnove sistematski način za preprečevanje izgubljena davko podjetij, ki delujejo v več eh, državah članic in to je način za eh, preprečevanje izogibanja davka. Poleg skupne davčne osnove pa bi morali imeti tudi skupne davčne stopnje. S tem bi preprečili konkurenčnost med državami članicami in s tem tudi pripomogli k preprečevanju izogibanju davka. Zagotoviti moramo, da bodo eh, podjetja pošteno plačevala davke, vendar pa moramo preprečiti tudi, da neupravičeno davčne olajšave, kot recimo v uh,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 Želel sem podati nekaj bolj splošnih komentarjev kot drugi kolegi in kolegice pred mano. Najprej bi rad izpostavil dejstvo, da so davčna vprašanja izjemno občutljiva. Kakršne koli odločitve o davkih morajo biti sprejete na nacionalni ravni. Na evropski ravni pa se lahko skupaj borimo proti davčnim utajam in izogibanju davkom. Borimo se lahko proti davčnim oazam v vseh njihovih oblikah. Izpostavil bi tudi besede estonskega eh, kolega. Uporaba elektronskih sistemov v čim večji meri je dobra odločitev, ki bo prihranila veliko denarja na tem področju. Govoriti moramo tudi o porazdelitvi davkov. Vse skupaj je namreč povezano tudi z neomejeno gospodarsko rastjo z nekim bogatstvom in blaginjo za vse. To je nevarna iluzija in mislim, da prihaja čas, ko bomo morali o teh vprašanjih govoriti tudi v okviru Evropske unije. Rad bi povedal tudi, da je zelo ambiciozni naložbeni načrt, ki ga je predstavil predsednik Juncker prava pot naprej. Je pa to zelo ambiciozen načrt z eh, učinkom multiplikatorja 15. Zbrali bi naj čim več zasebnih eh, sredstev, gre za neko novo partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem. Thank you uh, Kimo Sasi. Hvala, Kimo Sasi, finski parlament. Thank you very much. Ma micro, I think. Okay, now it's working. Dobro, sedaj dela. Spoštovani predsedujoči, strinjam se, da morajo podjetja plačati davke tam, kjer nastane dodana vrednost in davek morajo plačati le enkrat, ne pa dvakrat. Agresivno davčno načrtovanje je težava. Mislim pa, da čez deset let ne bo več tega problema, ker ne bomo imeli več davka na dobiček. To pa zato, ker ne bo dička. Torej imamo stroške za proizvodno, potem pa marketing in druge in potem se moramo vprašati, kje se ustvari dodana vrednost in lahko se ustvari dejansko kjerkoli, ne samo tam, kjer je proizvodnja. V našem interesu je, da mora biti načrtovanje in trženje največji del tudi proizvodne verige, ne pa samo proizvodnja, ko se potem proizvodnja odvija v Aziji. S tem, kar počnemo v Evropi, ne preprečujemo uh, davčne konkurence in pa davčnih izogibanja, mislim, izogibanja davkov. Na nizozemskem imajo zelo nizke davke za patentiranje, zato tam uh, je veliko patentov in tem se tudi preprečujejo davki. Torej, čez deset let lahko naredimo to, da ne bomo imeli več davka na dobiček in potem ne bomo imeli več problema in lahko uvedemo desetodstotni splošni davek in bodo podjetja pripravljena to plačati in to ne bo problem. In v prihodnosti, če bomo tudi ponudili storitve in bodo morali uh, plačevati, da podjetja plačevati te storitve, potem bomo lahko tudi s tem financirali uh, države. Hvala. Thank you. Last speaker from the European Parliament. Hvala. Sedaj pa zadnji iz Evropskega parlamenta, gospod Werner Langen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve pripombi imam v zvezi z nelojalno konkurenco. Verjetno bomo tukaj ustanovili tudi preiskovalni uh, pre, uh, odbor, ki bo dal parlamentu možnost, da preuči eh, ravnanje komisije in pa tudi organov držav članic. Kako točno bo izgledal ta mandat, če ne vemo, ampak razsežnost eh, nelojalne konkurence je gromozansko. Tu ne gre samo za Luksemburg, same je največji problem irsko-nizozemski dvojni sendvič, kjer se uh, zadeve minimalno obdavčijo na irskem, na nizozemskem pa praktično sploh ne. Tako da je spletnim podjetjem omogočeno, da dobiček, ki ga dosežejo v Evropi brez davkov, odvedejo v ZDA ali kamorkoli na svetu. Primer je so bile tudi preiskave proti Amazonu in Luksemburgu in to je pokazalo, da kljub evropskim sklepom v šesti davčni direktivi in kljub spodnji meji, ki smo jo sklenili uh, pred 15 leti za davek na dodano vrednost, da se tukaj te na to ne držijo. Če ima Amazon ničele 4, 5 do ničele 5, 5 odstotkov davka, kot to piše v dokumentu komisije, potem je to kršitev proti eh, pošteni davčni konkurenčnosti. Podobno kot pri odboru BSE bomo skušali eh, podati priporočila tudi državam članicam in konec koncev je tudi zaradi preiskovalnega odbora BSE eh, v postopku soodločanja tudi postopek o varnosti živil, dove v amsterdamskem pogodbi jaz gledam na to z optimizmom, potrebujemo pa podporo držav članic, kajti veliki mednarodni koncerni imajo pogosto to iluzijo, da lahko manjše države izsiljujejo ali pa po potrebi potem predstavijo svoj sedež. Še žadna pripomba v Španiji, kjer je bilo veliko problemov je 24 od 28 največjih eh, podjetij svoj sedež preležilo na nizozemsko. To ne more biti normalno. To želimo preiskati in prosimo za podporo strani nacionalnih parlamentov, kajti davčna konkurenca je potrebna, ampak nelojalna konkurenca je pa škodljiva. Hvala lepa potem lahko sedaj sklenemo prvi del našega srečanja. Mi smo prijeli vaše prošnje, imamo čas, da še nekomu damo besedo, kajti imamo še eno temo. No, no, we, we, now we have the next speakers coming. Sorry. Uh, I, have, I can say that actually I lahko povem, da se strinjam z zadnjim besedem gospoda Langena, ni mi treba zdaj delati nekih povzetkov prve teme. Mislim pa, da so dejstva jasna. nekaj vmes eh, med harmonizacijo in eh, boj proti sogibanju plačevanja davkov. Mm, to je prav takšno ravnanje, kot ga je omenjal zadnji govornik. To je pač eh, področje, ki ga moramo reševati. Pripravili bomo pobude, bomo videli, kakšno pravno obliko bo to imelo. Imeli bomo zakonodajno pobudo. Seveda pa je tukaj ključnega pomena tudi sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. O tej temi lahko še razpravljamo. In upam, da bomo lahko naslednje leto, ko se ponovno srečamo, lahko rekli, da smo nekaj naredili, da so se zadeve premaknile naprej. Zdaj pa k drugi temi, ki je prav tako izjemnega pomena. Odgovornost nadzornih organov za finančne storitve, še posebej znotraj bančne unije. Velika revolucija se je začela meseca novembra, ko sta ECB in SSM prevzela nadzor nad evropskimi bankami. To je popolnoma novo okolje, ki že prinaša zelo pomembne posledice za naše gospodarstvo in bančni sektor. Vprašanje, kako bo ta novi mehanizem prevzel svojo odgovornost in eh, izpolnjeval določbe, ki smo jih sprejeli, je vprašanje, s katerim se ukvarjajo tudi nacionalni parlamenti. Zato se moramo zdaj začeti pogovarjati o tem, kako lahko dosežemo popolno odgovornost, eh, odgovorno delovanje bančne unije. Zdaj pa bi predal besedo prvi govornici Danuti Hübner. Pa je pa gospod predsednik, najprej naj povem, da se ne bomo sredotočala na politiko zadev, ampak na bolj legalistične argumente. Seveda pa je politična dimenzija okvira o finančni odgovornosti znotraj bančne unije, predvsem nadzora, še posebnega pomena v današnjem času. Te odgovornosti in pristojnosti so v srčiki evropske politike, ki je legitimna ko gre za izražanje volje evropskih državljanov. Obstaja pa tudi trend, da imamo politične odločitve za legitimne, če izražajo voljo ljudstva. In to velja tudi za Evropsko centralno banko. Evropska, cen... Evropska centralna banka banka ima legitimnost outputa in jo podpirajo vse države članice, člane izbire države člani, članice in tudi Evropski parlament v zadnjem času. Evropska centralna banka ima to izhodno legitimnost, eh, zato ker upravlja z javnim dobrom in to je stabilna valuta imamo naravne težave pri merjenju izpolnjevanja pričakovanj državljanov Srednje Evropske centralne banke. Zato v parlamentu izvajamo stalni nadzor nad bankami in ta nadzor v praksi zelo dobro deluje. Toliko nasplošno je Evropske centralne banke, zdaj pa k nadzorom vzpostavitev enotnega nadzornega mehanizma in eh, začetka delovanja tega mehanizma se pripeljala nov plas, nov sloj delovanja na finančnem področju Evropske unije, na pravni osnovi za bančno unijo in sicer vlogo parlamenta kot so zakonodajalca. Na eni strani smo imeli monetarno politiko in nadzor, kateri naloga je, da eno področje ne vpliva na drugega. Izhodna legitimnost je bila tukaj ogrožena, to pa je seveda povezano tudi z različnimi vidiki odgovornosti, a je Evropska centralna banka odgovorna samo Evropskemu parlamentu ali tudi nacionalnim parlamentom, kot je omenjal predsednik. Imamo pa še en izziv pri tej odgovornosti, to pa so neenaka pravila za države, ki so članice evromoče in tiste, ki niso pri vključitvi v enotni nadzorni mehanizem. Evropski parlament je bil tukaj dokaj uspešen pri zagotavljanju enakih pravil. Mislim pa, da nismo rešili težave davčnega vidika znotraj SSM. -a je povezan tudi z dejstvom, da odločitve, ki jih sprejemajo nadzorni organi ali nadzorni sistem, da imajo proračunske posledice na nacionalni osnovi. In tukaj se postavlja dilema vzpostavitve nacionalnih eh, sistemov odgovornosti, ne da bi povzročili fragmentacijo mm, enotnega sistema verjetno poznate ustrezna določila glede vloge nacionalnih parlamentov znotraj enotnega nadzornega mehanizma. Evropska centralna banka se sooča z novimi izzivi za novostmi. Eno je bilo tudi medinstitucionalni dogovor med Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko zdaj smo sredi pogajen za podoben dogovor na področju reševanja bank. In tukaj bi se lahko lotili vprašanja pristojnosti in odgovornosti. Vendar pa v parlamentu ugotavljamo, da je pomembna tudi transparentnost. In ta transparentnost lahko pomaga pri odgovornem ravnanju. Lahko tukaj storimo več, lahko kot Evropski parlament smo še vedno šipki pri osnovi, kar zadeva pravno osnovo za bančno unijo, vendar lahko to rešimo samo za spremembo pogodbe. Moram pa povedati tudi, da eh, lahko to rešimo z medvlad medvladnim sporazumom za enotni reševalni mehanizem. Se ne moremo kar tako raztegovati možnosti, ki jih ponuja trenutna pogodba. Hvala lepa. Eliza Ferreira, naslednja. Yes, thank you very much. Um, I think... Hvala lepa. Besede, ki jih je uporabil naš predsednik Roberto Gualtieri in sicer, da je celotna bančna unija revolucionirana, drži gre za nekaj popolnoma novega, kar gradimo, nekaj, kar smo potrebovali iz različnih razlogov, kot vsi vemo, še vedno pa smo v procesu izgradnje. Sistem še ni dokončan, bančna unija je bolj sproščena. Dobili smo prva dva stebra, enotni nadzor, enotno reševanje, nimamo pa enotne sheme garancij. Tudi pri tem enotnem reševalnem mehanizmu smo še vedno v procesu zagotavljanja solidne osnove, medvladni dogovori pa se morajo izvajati. Naša naloga tukaj pa je poskušati razumeti, kako daleč je nov sistem in nova zakonodaja in v kolikšni meri ta zakonodaja zagotavlja ravnovesje med, nadzor, med novim nadzornim odborom in upravnim odborom. Potrebujemo javno odgovornost do javnosti in videti moramo, kako to zakonodajna besedila zagotavljajo. Najprej lahko povem, kaj je bilo prej. Me spomnim, da je bil ta Evropski parlament zelo aktiven pri izgradnji Evropske bančne unije. Že leto 2010 smo spodbujali eh, to usmeritev za vzpostavitvijo skupnih nadzornih organov, ki bodo zagotovili enaka pravila igre po vseh 12 članicah evroobmočja namesto posameznih nadzornih organov, ki nadzirajo bančne ustanove in tržne subjekte. Leta 2010 smo vzpostavili ESAS in ESMO in v besedilu je parlamentu uspelo vključiti možnost ugovora odločitev teh nadzornih organov oziroma pri imenovanju izvršnih direktorjev in članov. V zakonodaji smo dobili tudi možnost, da, es, da predsednike ESAS-a zaprosimo, da poročajo o specifičnih zadevah Evropskemu parlamentu. od leta 2012 eh, pa do nedavnega smo poglabljali skupno enotno razumevanje enotnega reševanja v bančni uniji. Gradili smo na izkušnjah EZS, povečali pa smo zahteve glede odgovornosti, saj smo prihajali na neko skupno raven zmogljivosti, ki so trenutno v rokah nacionalnih in nadzornih organov in nacionalnih likvidacijskih organov. To je privedlo do bolj natančne opredelitve mehanizmov. Evropski parlament zdaj s glasovanjem v ekono in potem na plenarnem zasedanju potrdi predsednika in podpredsednika. SSM-a, enotnega nadzornega mehanizma. Imamo pa tudi možnost sodelovanja pri prvem krogu informalnih zaslišanj eh, kandidatov, ki jih zasliši parlament, pred imenovanje potem se glasuje o njih v odboru ECON in potem na plenarnem zasedanju. pač vidim, ker se s EMA mora tudi podati letno poročilo v Evropskem parlamentu. Ta predsednik sodeluje pri javni obravnavi izvajanja nalog SSM-a dvakrat na leto. Prav tako lahko Evropski parlament zahteva tajne na zaslišanja o specifičnih zadev povezanih z izvajanjem pristojnosti in nalog. Lahko postavljamo ustna ali pisna vprašanja. In se sejmo in še zadnji element. In eh, se sejmo mora v parlamentu podati poročilo o sprejetih odločitvah. Eh, to je seveda zaupne narave vendar pa ima to smisel, saj potem lahko vidimo, kako so bile sprejete odločitve znotraj sistema. Vsa ta določila so zdaj v uredbi OSSM. Kot je Danota že omenila, imamo tudi medinstitucionalni dogovor, ki omogoča uporabo teh zmogljivosti. Zdaj pa usporedno vzpostavljamo si s tem poleg SSM-a imamo tudi SRM, ki ga bomo povezali takrat, ko bo potrebno za SSM. SRM in SSM uredbi predvijajo tudi delovanje nacionalnih parlamentov, oba obravna odbora pripravljata letna poročila, ki se posredujejo tudi v nacionalne parlamente sodelujočih držav. Nacionalni parlamenti pa lahko podajo svoje opažanja in jih posredujejo Evropski centralni banki. Prav tako lahko postavijo vprašanja Evropski centralni banki in organizira zaslišanja z predsednikom SSM-a ali odbora SSM, kar povečuje pristojnosti tako nacionalnih parlamentov kot tudi Evropskega parlamenta pri demokratični odgovornosti na tem področju. Zdaj organiziramo sistem, medtem ko ga poskušamo izvajati. In zdaj moramo začeti razpravljati o tem, kako organizirati delitev odgovornosti med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, tako da bodo državljani razumeli, da ne gre za neko absolutno moč, ampak eh, da gre za neodvisne mehanizme, ki pa so odgovorni državljanov oziroma njihovim predstavnikom. Toliko za enkrat. In mislim, da je to resnično nov sistem, ki ga ustvarjamo, ki gre za vzajemno razumevanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, da je treba zagotoviti tudi odgovornost. Iz eh, Latvije imamo prvega govornika, Edward Smiltons. Ne bom spregovorila na mesto kolega, kolega je že veliko povedal o prejšnji temi. V imenu Latvijskega parlamenta lahko povem, da resnično cenimo delo Evropskega parlamenta, ki ste ga vložili v vzpostavitev nadzornega mehanizma in zagotavljanja večje transparentnosti in odgovornosti. Bančni sektor je zelo odvisen od dobrega glasu. Če bančni sektor nima dobre reputacije ali jo izgubi, hitro propade. Zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da okrepimo to dobro reputacijo bančnega sektorja. Slišali smo, da je bančna unija revolucionarni korak, saj um, zagotavlja zaupanja vrednost bank, tako da so lahko državljani prepričani, da je njihov denar v dobrih rokah. By... Zelo pomembno je, da skozi bančno unijo banke in eh, njeni delničari nosijo osnovno odgovornost v primeru težav. pri upravljanju in eh, pri pokrivanju izgub. To ni davkoplačevanec, kar lahko uh, zelo slabo vpliva na državljane. To lahko vpliva tudi zelo hudo na posamezna gospodinstva, če pride do hude finančne krize, kar smo opazili tudi v Latviji. Dve veliki banki sta propadli, ena leta 2008, ena 2011. Veseli smo bili, da smo imeli sistem eh, jamstva oziroma garancij kar je nekako ustvarjalo zaupanje med državljani. Zato smo videli, kako se je sistem osrezno izvajal. Ti trije stebri so pravkar začeli delovati in videli bomo, kako se bodo razvijali naprej. Seveda, spoznavamo tudi vlogo Evropskega parlamenta, ki jo tudi že izvaja. Seveda pa imamo to dilemo med neodvisnostjo in to odgovornostjo do nekoga. Seveda pa me veseli, da se Evropski parlament ukvarja s to razpravo in poskuša najti pravo ravnotežje. Hvala lepa. Naslednji Paolo Guarieri iz italijanskega senata. Hvala lepa gospod eh, predsednik, strinjam se z predgovornicami, da če želimo rešiti krizo, potrebujemo izredne ukrepe in ti izredni ukrepi so bili sprejeti na evropski ravni v zadnjih eh, letih. Ukrepi, ki jim ni para v zgodovini Evropske unije. Tukaj moramo poštevati tudi preteklost, ko govorimo o odgovornosti centralne banke in nadzornega odbora. Nova struktura je seveda predvsej kompleksna in eh, struktura upravljanja sproža vprašanja glede vprašanja odgovornosti. Tukaj bi imel tri kratke komentarje, saj se strinjam z marsičim, kar so predgovornice že povedale. Mislim, da je zelo pomembno, da pojasnimo kontekst koncept eh, neodvisnosti finančnih institucij ali centralne banke in te odgovornosti. Čeprav so zadeve med seboj močno povezane, bolj kot so inštitucije neodvisne, bolj morajo biti nekomu odgovorne. In ta korelacija je trenutno samo deloma zadovoljiva na evropski ravni. Raven neodvisnosti je bistveno više kot eh, raven odgovornosti. Treba pa je tudi razmišljati o zelo čudni arhitekturi, finančni arhitekturi znotraj Evropske unije, kot vemo. E, CB izvaja bančni nadzor, vendar pa ni prevzela popolne nadzorne odgovornosti nad eh, finančnimi trgi, naprimer na področju vrednostnih papirjev, kar je še vedno v pristojnosti nacionalnih nadzornih organov. Nadzor nad tveganji v bankah strani Evropske centralne banke banke zahteva dober pogled v delovanje bank in zahteva tudi izmenjavo informacij. V tem novem nadzornem, tem novi nadzorni strukturi je velika potreba po izmenjavi informacij. Z tega vidika se mi zdi izjemno pomembno, kako zapolniti to vrzel pri ne samo čezmenja, ampak tudi čez sektorski izmenjavi podatkov in informacij, kar je nujno potrebno za močen sistem odgovornosti bančnega nadzora. Tako bi razvili nek model za učinkovit imeti eh, odgovornost. Tukaj moramo spoštovati tri načela. Najprej moramo imeti jasno določena pravila in naloge, drugo potrebujemo popoln demokratičen nadzor strani parlamenta in kot tretje močan mandat za neodvisne zunanje revizije za preverjanje eh, bilanc tudi delovanja in izvajanje priporočil iz revizije. Z tega vizika bi lahko spostavili zelo učinkovit eh, dialog eh, na ravni parlamentov in Evropskega parlamenta. Eh, še vedno pa nimamo dovolj drugih interakcij, naprimer z državami, kot so zidjali z Združenim kraljestvom. Tukaj smo še predvsej daleč od tega, da bi eh, nadzorni organ oziroma ICV dobila ustrezne podatke. poleg tega pa ni veliko možnosti preverjanja izpolnjevanja mandata Evropske centralne banke. To se pravi ugotavljanje, kako ECB izpolnjuje svojo vlogo glede na zastavljene cilje. Seveda je neodvisno delovanje eh, tukaj nujno potrebno, hkrati pa mora imeti tudi določeno odgovornost do drugih organov. Oboje bi lahko naredili bolj učinkovito. Hvala lepa. Thank you. Uh, yes, next speaker, Mr. Eduardo. Naslednji Eduardo Cabritan, predsednik eh, odbora za javne finance v Portugalske. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, nadaljeval bom pa portugalščini. najprej bi pozdravil pomembno delo Evropskega parlamenta na področju bančne unije. Delo Elize Ferreira je pripeljalo tudi do pogajanj o teh zakonodajnih aktih in tudi o enotnem mehanizmu nadzora, kot tudi enotnemu reševalnemu mehanizmu. To je del tretjega stebra, ki je ključnega pomena za zagotavljanje zaupanja državljanov v Evropski bančni sistem. Ko poskušamo iskati rešitve, moramo razmišljati o tem, da davkoplačevalci ne bodo več nosili odgovornosti za napake, ki se dogajajo v bančnem sistemu. Sredi razlogov, ki so pripeljali do propada nekaterih pomembnih bank. Hrati pa ne smemo pozabiti, da gre tudi za demokratično legitimnost in da je tu pomembno tudi vprašanje odgovornosti. so en organ oziroma nadzorni mehanizem je namenjen tudi nadzoru največjih evropskih bank, kar pa seveda ne bo odvelo dožnosti poročanja nacionalnemu parlamentu, nacionalnim parlamentom in tudi Evropskemu parlamentu. Ta mehanizem vključuje največje banke, naprimer eh, Portugalska centralna banka podaja poročilo za portugalski parlament eh, imamo obvezne letne razprave in tudi izredne razprave v primeru težav v bančnem sektorju. Ta enotni nadzorni mehanizem ne more pripeljati do tega, da se zmanjša demokratična legitimnost. ena portugalska banka je um, prišla v okvir um, mehanizma reš, enotnega um, reševalnega mehanizma in tudi tukaj je sodeloval parlament obveznost sporočanja oziroma odgovornost uh, do parlamentov je jasno predeljena. Tukaj ne gre za letno poročilo, ampak gre za to, da že sedaj pripravljamo razpravo v odboru za gospodarske zadeve o delovanju tega sistema ter na tako srečanje povabimo tiste, ki so odgovorni za finančni nadzor. Želim vam tudi uspešno delo pri mehanizmu, reševalnemu mehanizmu, vendar ne smemo pozabiti na sistem bančnih garancij. No, seveda ne bomo pozabili na ta tretji stebr, Averofneo Fitoro. Z ciprskega parlamenta je naslednji govornik. Hvala lepa, gospod predsednik. Finančna kriza nam je dala priložnost, da v Evropski uniji odpravimo napake ki smo jih eh, imeli v tej finančni arhitekturi. Bančna unija bi morala postati realno že pred časom, kot tudi enotni nadzorni mehanizem. Vendar pa bo še pozno kot nikoli. Seveda pa ne zadostuje, da vzpostavimo bančno unijo in enotni nadzorni mehanizem. Najpomembneje je, da vzpostavimo mehanizme, ki bankam omogočajo, da ostanejo banke. Banke, ki dajo kredite gospodarstvu, ki se s tem financira. V zadnjih letih eh, smo priča razvoju bank, ki ne podpirajo več podjetij oziroma ki ne upravljajo svoje osnovne vloge. Tako ni mogoče zagnati gospodarske rasti, zdaj se pojavlja razmišljanje, kako ponovno omogočiti javno zadolževanje, zato da bi sprožili gospodarsko rast. To je napačno. Banke morajo pomagati pri gospodarski rasti za ustreznim financiranjem gospodarstva. Naj zaključim s naslednjim. Prihajam z Cipra, kjer je prvič v gospodarski zgodovini sveta, ne samo Evrope, prišlo do tega, da so se za pokrivanje izgub porabile bančne vloge. In zdaj se moramo vprašati, kakšen je ustrezen ukrep. Ali naj bi za napake bank plačevali davkoplačevalci, ali bi morali države članice plačati za napake, ki so jih naredile banke, ali pa je prav, da za napake bank plačujejo tiste, ki imajo vloge v teh bankah in ki so lasniki teh bank. Sto odstotno pravega odgovora na to vprašanje seveda ni. Thank you. Next speaker now. Nasledi Paulo Sama iz portugalskega parlamenta. Gospod, eh, torej naslednji gospe in gospodje. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta ter nacionalnih parlamentov od leta 2008 smo imeli finančno krizo. Banke so dolgove, ki so jih nakopičili z napačnimi posli, prenesli na državljane. Potem je prišlo do sprememb pri nadzornem mehanizmu, pri prilagajanju bančnega sistema in poskušajo ustvariti iluzijo, da bo sam nadzor dovolj za to, da odpravimo to odgovornost državljanov za napake bank. Vendar pa se je porabilo ogromno sredstev za reševanje Eh, bank. Zdaj je sicer spostavljen nadzorni mehanizem, kar pa ni preprečilo, da pred šest, šestimi meseci leta 2014 v, na portugalskem, v največji zasebni portugalski banki, bilo treba vložiti 4 milijarde davkoplačevalskega denarja. Tukaj ni šlo za krepitev mehanizma oziroma ta ni prinesel vsega. Šlo je za to, da še vedno prevladujejo interesi velikih bank. Bančna unija bo imela še naprej negativne posledice zaradi tega, ker gre za izgubo soverenosti na področju monetarne in gospodarske politike držav članic, morajo slediti neoliberalnemu diktato Evropske unije. Portugalska mora ponovno pridobiti soverenost v nacionalnem bančnem sistemu, to je strateški sektor za naše Eh, gospodarstvo. In tukaj gre za interese portugalcev in portugalske. No, mislim, da se to, to ne bo zgodilo. Zdaj, ko imamo ta mehanizem, potrudili se bomo, da bo zadeva delovala tudi demokratično. Naslednji je Quentin Davis iz uh, britanskega parlamenta. Hvala, gospod eh, predsednik postavil bi vprašanje, na katerega nimam odgovora, ampak mislim, da je to vprašanje, na katerega bi se morali sredotočati. V zadnjih nekaj dnevih smo slišali izjave grške vlade, ki so pripeljali do krize zaupanja pri tistih, ki imajo grški dolg pri sebi in tudi pri vlagateljih. Eh, oziroma vrčevalcih v grških eh, bankah. Zdaj se pojavlja resnično, resnično strah, da bo Grčija bankrotirala in da se bodo obrestne mere hudo povečale. In če se bodo, potem je takšen bankrot eh, zelo verjeten. Zato marsikdo denar odnaša iz Grčije pošljejo v druge države ali pa jih imajo pod žimnico. Tudi majhni vlagatelji za manj kot 100 tisoč evrov ne morejo biti zaščiteni zaradi tega, ker eh, sistem bančnih garancij pomeni odgovornost eh, nacionalnih držav, ne pa Evropske centralne banke, kar lahko povzroča velike težave. Evropska centralna banka je lahko zadnja rešitev za države evroobmočja, tudi Grčije. Se bo zgodilo, če vsi vlagatelji poberejo svoj denar iz bančnih bank. Če bi jih reševali tam, bi bilo to nepošteno do davkoplačevalcev preostale Evrope. To bi lahko bil zelo velik eh, škandal, ki se verjetno ne bo zgodil, če bi Evropska centralna banka uporabila direktivo za reševanje bank in bi zaprla vse banke eh, v Grčiji. Tudi to je dokaj neverjeten scenarij. Bo Evropska centralna banka dejala, da je to ustvarila grška vlada in da je ta ukrep upravičen in da ne bodo več po svoje denarje, ko ga ni še več. Tudi to je lahko težka rešitev, vsekakor to postavlja tudi pravno vprašanje. Kaj se lahko zgodi? To ni samo teoretično vprašanje, ampak to se lahko zgodi tudi v praksi zelo hitro in to je za nas lahko vse zelo velika nočna mora. Če izvoljeni politiki, ki so zastopniki davkoplačevalcev, so tisti, ki bi morali prevzeti odgovornost in odločati o teh zadevah. Hvala. Thank you. Now, Hvala lepa. Žoršil Kini iz Belgijskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod predsednik. Finančna kriza še ni tako daleč za nami. Prizadela je javne finance. In zdi se, da nekateri mislijo, da je čas reform končan. Res je, sedaj vemo, kdo nadzoruje finančne ustanove in na kakšen način, ampak tiste temeljne reforme, ki bi jih naj izvedli ob koncu prejšnjega eh, zakonodajnega sklica, reforma Barnier, je ostala nekje na obrobju, ne govorimo več o njej, ostajamo v trenutnem sistemu. Govorimo o prepovedi najbolj tveganih finančnih eh, instrumentov v bankah, razlikovanjem različnimi tipi bank in eh, velikostmi bank, kakšne so obveznosti eh, bank do realnega gospodarstva, do financiranja realnega gospodarstva. Govorili smo tudi o Junkerjevem naložbenem načrtu, Banke imajo brez dvoma tukaj določeno vlogo. Zdi se, da to danes ni več pomembno za nacionalne in evropske zakonodajalce. Zanima me, kakšno je eh, mnenje in kakšna je časovnica evropskih poslancev. Zdi se, da smo v koš vrgli vse ambiciozne načrte, ki smo jih eh, pripravili po začetku krize. Zdi se, da ljudje menijo, da gre vse v pravo smer. Če je to res, potem ogromno eh, tvegamo, da eh, odločitev Evropske centralne banke glede kvantitativnega lajšanja je lahko eh, dober instrument, ampak vprašanje je seveda, če je to najboljša odločitev, ki smo jo lahko sprejeli. Thank you. Hvala lepa. Ni videti, da bi imeli še kakšne prošnje za govor, zato bi predal besedo Elizi Ferreri. Thank you very much. This was really a, a rich, a rich. Hvala lepa, to je bila res bogata razprava. Mislim, da so tu dve zadevi, ki so se izkristalizirali iz vaših prispevkov imamo nov sistem, sistem se gradi iz dneva v dan, ni še en dokončan. In seveda bomo sproti reševali pometljivosti, ki jih bomo ugotovili. Ker zadeva vprašanje, ki ga je postavil Lord Davis, v trenutnem okviru Evropska centralna banka ne more pokrivati izgub bank drži pa, da ko bo bančna unija resnično delovala in bo sistem reševanja bank eh, tudi začel operativno delovati leta 2016, nadzor že deluje, reševalni mehanizem še ne. Takrat eh, bodo za izgube bank odgovorni lastniki bank. In potem bomo po drugačnem sistemu, sistemu reševanja ohranili zdravi del bank. Če bo rešitev upravičena, potem se bo ta financirala strani mehanizma, potem pa jih bo povrnila banka sama. Gre za to, da z dolgovi bank ostanejo dolgovi bank, ne pa da se prenašajo na centra, Evropsko centralno banko ali na davkoplaševalce. Omenili ste, kakšna je situacija. Tukaj imamo bančne vloge, ki so niže od 100 tisoč eh, evrov za katere veljajo garancije. Če imamo neko enotno, nek enotni nadzorni sistem z nadzorom, ki ni na nacionalni ravni, ampak na višji ravni, evropski ravni, in če imate zelo močno kapaciteto reševanja bank, na isti ravni potem lahko deluje. Lahko, bi, lahko pripričam, da bo vaša vloga garantirana v vsaki državi se za vse veljajo enake, enaka pravila. Za vse velja enak eh, mehanizem, reševalni mehanizem. Torej bi bil element stabilizacije v krizah, eh, ki ga nujno potrebujemo. In veselim je, da je to marsikdo omenil. Drugi element, ki bi ga omenjala, in odgovarjam kolego iz eh, Portugalske. Če si predstavljamo drugačen sistem, kot ga imamo sedaj. Trenutno imamo prost pretok kapitala. En prost pretok kapitala pomeni, da, imamo, da potrebujemo enoten sistem pravil, enotna pravila za vse banke in tudi enotni nadzor in enotni mehanizem za reševanje banke. Tako da odgovornost za delovanje bank prevzemajo lastniki in delničarje bank. Nima smisla, da davkoplačevalci plačujejo za nekaj, kar banka naredi narobe zato se tudi pri reševanju bank uporabljajo samo tista sredstva, ki prihajajo od teh bank. To je popolnoma drugačen model kot v preteklosti in upam, da bomo v prihodnosti na ta način zagotovili večjo stabilnost bančnega sistema. Paolo Gereri iz Italije je podal nekaj zelo eh, dobrih argumentov. Ustrezno ravnotežje treba najti med odgovornostjo in neodvisnosti skupni sistem, enotni sistem eh, daje enake priložnosti za vse banke v Evropski uniji, ne glede na državo članico, v kateri se nahajajo. In eh, s tem se tudi ne koncentrira bančni sektor v središču državo. Tukaj je potrebna daljni razvoj, sploh eh, pri razvoju ESS. Zato je Evropski parlament, pa tudi nacionalni parlamenti, pozivajo k temu, da jih vključimo v razpravo. Evropski parlament je zelo odločno zahteval spremembo kulture, pozival k spostavljanju enotnih pravil na notranjem trgu. Zdaj za zmanjševanje proračuna posameznih eh, organov in eh, z drugimi sofisticiranimi sistemi ne smemo dobiti nekega novega sistema znotraj bančne unije. Zunaj bančne unije pa se bodo odločitve sprejemale arbitrarno, arbitrarno tako kot pred krizo. Seveda moramo krepiti tudi znotraj bančne unije nadzorno funkcijo bank in druge sektorje. To mora biti seveda na našem programu za prihodnost. Zahvaljujem se Eduardo Caprito za pripombe. Mislim, Eduardo, da je ta obveznost poročanja, ta odgovornost eh, nujno potrebna. Mar se kaj smiselnega si povedal in strinjam se, da je dobro imeti ustrezan nadzor. Saj tisti, ki izvaja nadzor in tisti, ki ga nadzira, ne smeta biti povezana. videti moramo, kakšna pravila veljajo. Tukaj bo treba najti neko ustrezno povezavo. Uh, Prišlo je do zamrznitve postopka ločevanja različnih tipov bank, ste dejali. Ne, to ni res. Parlament nadaljuje s svojim delom, imamo poročevalca in poročevalce v senci za ta postopek, ki se nadaljuje. Poročilo je že v zadnjih fazah, razprava o predlogih sprememb bo potekala 23. februarja, glasovali pa bomo 24. marca. Kot sem dejala, se ta procedura nadaljuje znotraj parlamenta poglobljeno razpravljamo o tem. Vabim vas, da to razpravo spremljate in k njej tudi prispevate. Morda ta tema ni na vrhu naših dnevnih redov, ampak vseeno je izjemno pomembna, predvsem bolj pomembna kot v preteklosti, še posebej glede na to, kar se je zgodilo na področju zakonodaje in institucionalne organiziranosti. Vse to je namreč izjemno pomembno, ko rešujemo morebitno krizo v eni izmed največjih evropskih bank. Ravno zato moramo paziti, kaj se dogaja v državah eh, članicah, kaj se dogaja s predhodnimi davčnimi odložbami, kaj se dogaja eh, s pravilom Wickers v Združenem kraljestvu in kaj se dogaja z nacionalno zakonodajo v državah članicah samih. ne smemo uničiti tega, kar smo že naredili. To pa brez doma ni zgolj neka obstranska tema, ampak je izjemno pomembna. Perfectly. Hvala lepa, zelo točni smo in lahko zaključimo z našim sestankom. Mislim, da smo imeli zelo plodne sekcije in razprave. Obe temi sta pokazali potrebo po tesnejšem sodelovanju med nami. Mislim, da je sploh druga tema nekaj, kar zahteva nadaljne stike. Uredba je se sem omogočila nacionalnim parlamentom, da podajajo komentarje k letnemu poročilu. Mislim pa, da potrebujemo tudi izmenjavo informacij. Torej, pošljite nam tudi vaše komentarje, poskušamo se koordinirati skupno, poskušamo poskrbeti za ustrezno odgovorno delovanje novega nadzornega mehanizma. Seveda je to nekaj revolucionarnega. Ljudje v Evropi se ne zavedajo popolnoma, koliko se spreminja na tem področju in eh, kako moramo spostaviti učinkovit eh, mehanizem te odgovornosti in obveznosti poročanja ob eh, popolni neodvisnosti enotnega nadzora. Seveda v okviru demokratične odgovornosti potrebujemo tudi odporno, stabilno bančno industrijo. S tem zaključujem naš sestanek. Eh, Nadaljujemo nam na plenarnem zasedanju ob 2.45. Hvala lepa.